proti, vzdržani, preverjamo. Imko 15, preverjamo. 50. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 26 za, 28 proti, zavrnjeno. Predlog spembe 26 za, proti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 1,8. Imko 18. Ja, also Julie Girling hat zurückgezogen, aber Julie Girling je umaknila, Imko pa ni umaknil svojega predloga, zato glasujemo Imko 18. Kdo je za? Proti? Vzdržani, zavrnjeno. Nihče ni bil za. Predlog spremembe je 39 za. Proti. Ozdržani. Zavrnjeno. 36 za. Proti. Zavrnjeno. Predlog spremembe 11 za. podelih. Poročevalec je svoj predlog umaknil, drugi pa so ponovno vključili ta predlog. In tukaj imamo glasovanje po delih. Prvi del za, proti, vzdržanje sprejeto, drugi del za. proti, vzdržani. Mislim, da je zavrnjeno. Preverjamo. Drugi del. Preverjamo. Beendet. Konec glasovanja. Dr kot sem dejal, zavrnjeno. Predlog spremembe 37. Bill Newton, da je za. Proti. Po delih je glasovanje, o prvem delu glasujemo, kdo je za prvi del. Proti. Vzdržanje je sprejeto. Drugi del za proti, vzdržani, sprejeto. Želite tudi to preveriti, drugi del torej preverjamo. Glesujte, prosim. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. 29. Nadaljujemo s predlogom spremembe 29. Schlüter, Eichhut, kdo je za 29? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Identični. 10, 30, 33. Kdo je za? Proti?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 Asa Vestlund. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprijeto. Also, dann prüfen wir. Hočete preveriti, bomo še preverili 35, preverjamo. Abstimmung beendet. Konec glasovanja. Sprejeto. Imko 20 dafür. Imko 20 za. Proti. Vzdržanje sprejeto. Imko 23. Imko 23 za. Proti. Vzdržanje sprejeto. Ja. Also, dann stimmen wir über Imco 13 ab. Imco 13 za, proti, vzdržani sprijeto. Uvodne izjave. Imko 1, kdo je za? Proti, vzdržani zavrnjeno. 12 za, proti, vzdržani sprijeto. 14 za, ne 14 je brezpredmeten, nadaljujemo s 13 je za, proti, vzdržanje, sprejeto. 15 za, proti, vzdržanje, zavrnjeno. Imko, štiri za, proti, vzdržani, sprijeto, šestnajst. Drugi del, Imko, štiri, drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 16 za proti, vzdržani zavrnjeno. Ena za, proti, vzdržani sprejeto. Palcer mit Amendment 2 und Imco 6 identisch. 2 in Imco 6 sta identična, kdo je za? Proti, vzdržani, sprijeto. 3 za, proti, vzdržani, sprijeto. 21 za, proti, vzdržani, sprejeto, 22 za, proti, vzdržani, sprejeto, 23 za, proti, vzdržani, sprejeto. Poročevalec želi, da glasujemo o izvornem besedilu. Kdo je za? So, torej, dvakrat bomo glasovali. Prvi del se nanaša na besedico gospodinstvo, household, drugo pa laundry, perilo. Poročevalec si to želel. Izvolite, gre za naslov celotne uredbe. Čeprav smo spremenili predlog komisije v prvem branju, smo se dogovorili, da bomo avtomatično prilagodili naslov, tako da bo to, ta odražal to, kar bomo na koncu dobili ven. Zato želimo to narediti na tej stopni. To je predlog za glasovanje, kdo je proti, bo glasoval proti. Torej, glasujemo najprej o besedici household, eh, gospodinstvo, kdo je za? Ne. No, no Der Berichterstatter hat seinen Antrag zurückgezogen. Der Rapporteur no longer wants us to vote on it, right? Poročevalec torej noče več, da bi o tem glasovali. Bill Newton, dan lahko razjasnite, o čem pravzaprav naj bi glasovali ali ne. Torej. Pri tem glasovanju smo spremenili predlog komisije. Zato bi se moral spremeniti tudi naslov. Lahko ga spremenimo sedaj, ampak ker bomo imeli potem eh, še prvo branje v svetu, naše drugo branje in tako naprej, lahko s tem počakamo in eh, potem na koncu spremenimo naslov glede na končno stanje. Se se bo avtomatsko spremenil naslov, ko bomo na koncu vedeli, kakšen je rezultat. No ja. Torej ne glasujemo. Avtomatsko prilagajanje naslova, glede na kasnejše razprave. Ne bomo glasovali. Zdaj bomo poglasovali o poročilu elektronsko. Glasujte, prosim. Abstimmung beendet. Konec glasovanja. 51 za, 8 proti, en vzdržan glas. Zdaj pa o zakonodajni resoluciji glasujmo. Ste vsi glasovali? Nekaj še manjka. Zdaj je glasovanje zaključeno. 48 za, 8 proti, brez držanih glasov. Čestitke poročevalcu Bilo Njutnu Danu. Zdaj prihajam, torej gre za zmanjšanje uporabe fosfatov v gospodinstvih in oddaljenje v okolje. In že smo pri 11. točki dnevnega reda. celoviti pristop k drugim plinom razen CO2, ki vplivajo na podnebje. Gre za predlog resolucije. Po vprašanju za ustni odgovor Richarda Seberja in Teodorusa Skilakakisa. Glasovanje seznam je pred nami predlog spremembe številka 7, Rovana Plam. Kdo je za? Proti. Ozdržani. Zavrnjeno. Šest. Za. Proti. Ozdržani. Sprejeto. 5B Bas Eichhut, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 8 Eichhut za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Preverjamo 8. Abstimmung beendet. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 9 torej starosti za proti, vzdržani, zavrnjeno. 4 za proti, vzdržani, sprejeto. 5 za proti proti, vzdržani, sprijeto. 11 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 12 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 13 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 14. Uvodne izjave. Predlog spremembe ena za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Dva za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Tri za, proti, vzdržani, sprejeto. Glasujemo elektronsko o poročilu. Glasujte, prosim. Abstimmung beendet. Konec glasovanja. 57 za, en proti, nobenega vzdržanega glasu. Čestitke Richardu Zibiru in Teodoru Skilekakisu. No, deluje tudi, če sta iz različnih političnih skupin. Noch abstimmung? Das waren die Abstimmungen. To so bila glasovanja. Zahvaljujemo se za glasovanje in prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda. Poročevalca ni tukaj, tako da bomo preskočili to poročilo. Ja, wir behandeln den Punkt trotzdem, dann gehen wir. No ja, bomo to točko vendarle obravnavali, bomo govorili z poročevalci v senci. Gre za naše mnenje glede Evropskega semestra za usklajevanje gospodarskih politik. Krešenc Orgelini se nam bo pridružil kasneje. Zdaj pa predlagam, da prisluhnemo poročevalcem v senci. Kriton Arzenis bo prvi, ki dobi besedo gre za evropski semester, vsi, ki ne želite sodelovati pri tej razpravi, prosim, da svojimi pogovori nadaljujete zunaj, tako da bomo dobili več miru v dvorani. Kaj zu verstehen, was gesagt wird. So, jetzt, glaube ich, geht das. Also. No, zdaj bomo pa lahko nadaljevali kritor. Arzenis, Evropski semester. Uh, Hvala lepa. Rad bi čestital poročevalcu za zelo zanimivo poročilo. V njem je veliko dobrih točk. Trenutno še vedno razpravljamo o tem, eh, tudi v moji državi je števi, potekajo številne razprave o tej gospodarski in pa finančni krizi. Dansko pa ta kriza prizad, lahko prizadane vse, kar smo dosegli v zadnjih desetih letih posod po Evropi. Zato moramo naprej, rabimo nove inštitucije, da se bomo lahko lotili te krize. Prestrukturirati moramo bančni sektor in da bomo lahko financirali razvoj v Evropi in v državah, ki so v težavah, moramo zagotoviti eh, omogočanje tega, da bodo lahko najemali kredite po nekih sprejemljivih obreznih merah preko tudi evroobveznic. In o tem smo se tudi tukaj pogovarjali. Gre za vrsto sklajevanja gospodarskih politik, ki pa ne bo, kar pa ne bomo izvedli preko inštitucije, tako da to ne bo uh, demokratično leti, legitimno in trenutno potekajo razprave, tudi, tudi v odboru Ekon. Parlament mora bolj sodelovati pri tem. Strinjam se s poročevalcem, ampak bi rad še nekaj dodal. V tem procesu okolje ni bilo ustrezno vključeno. V tem procesu, če bomo dobro nadaljevali in sodelovali in če bomo ustrezno zvajali evropske politike in če bomo dosegli cilje, o tem smo govorili pred oblikovanjem novega proračuna. Sedaj imamo poročilo napredko za leto 2020, imamo makroekonomsko poročilo in poročilo za poslovanje. Nijamo pa nekega trajnostnega poročila za okolje. Vsi vemo, kako pomembno je je to za naše gospodarstvo, za našo konkurenčnost. O tem smo že razpravljali v tem odboru. Kitajska veliko vlaga, tudi države v razvoju veliko vlagajo. In če mi ne bomo poštevali tega pri napredku in ne bomo ponovno ocenili napredka na področju ciljev za okolje, potem nam ne bo uspelo doseči tudi vseh ostalih ciljev, eh, ki smo si jih zadali. Zato je treba vključiti tudi četrto prilogo, o trajnostnem razvoju. Hvala. Ja, ja, hvala lepa, Krito Narzenis. Gospod Kerbrandi za Alde kot poročevalec v senci. Hvala. Bi se tudi zahvalil Krito Narzenisu za njegov prispevek. Strinjam se s tem, kar je povedal. ko sem prebral in opazoval delo v odboru Ekon pri obravnavi teme Evropskega semestra, eh, mislim, da bomo morali svojo nalogo vzeti zelo, zelo resno. Strajnost ni samo povezana z reševanjem preme, pro, eh, našega planeta, ampak tudi gospodarstva. Zato bi moral naš odbor tudi sodelovati pri tem. In bi morali vsi bolj slediti tej nalogi zagotavljanja večje trajnosti tudi ko gre za gospodarstvo. Sam sem zato mnenja, da bi v evropskem semestru morali se morali sredotočiti tudi na trajnost, na trajnostni razvoj in zato bi se morali prizadevati, zato da bi sprejeli dodatne korake za doseganje trajnostne družbe preko evropskega semestra. Da bi se zahvalil poročevalcu za osnutek poročila ki ga je podal zaenkrat. Vem, da ni imel na voljo veliko prostora za oblikovanje le tega, tako da bom z veseljem podal določene predloge sprememb, tako da bomo to poročilo oziroma to mnenje okrepili. Naprimer, glede učinkovitosti virov. Če beremo časopisa vsak dan, potem vidimo, kako pomembna je dejansko ta učinkovita raba virov. Vsak dan se dvigujejo cene hrane pa tudi cene ostalih virov se hitro večajo in edina pot naprej je, če bomo te vire bolj učinkovito rabili. Tudi čisto iz gospodarskih razlogov. Druga stvar, ki bi jo rad povedal, pa je energetska učinkovitost. Mislim, da tukaj v Evropi zaenkrat ne napredujemo dovolj hitro. E, energijo bi morali uporabiti na bolj učinkovit način. Tako bom predstavil predloge tudi v zvezi s tem upam, da bomo lahko prepričali odbor Ekon, da bo upošteval kar čim več naših predlogov glede trajnosti. Kajti gre za gospodarstvo in nič drugega. Hvala. Hvala lepa, kolega Gebrandi. Naš poročevalec je zdaj tukaj, tako da mu kar predajem besedo, gospod Rivelini, govorite o evropskem semestru v svojem poročilu. Izvolite. Hvala lepa. Opravičujem se, da sem malo pozen, ampak predsedoval sem delegaciji EU Kitajska in nažalost eh, še, še ta sestanek ni končal, moram biti na dveh mestih istočasno. Rad bi se zahvalil odboru za okolje. da to, kar smo predlagali, da bi vključili v predlog resolucije, ki bo sprejeta naslednje in sicer. Povdarjam dejstvo, da učinkovita raba verov in energetska učinkovitost predstavljata osnovi za spodbujanje ne le trajnostne rasti, ampak tudi boja proti podnebnim spremembam. In zato sta srednjeročno in dolgoročno to srednja dejavnika konkurenčnosti. Druga točka, ki bi jo rad povedal in bi jo želel vključiti, pa je naslednja. Nedavne ocene komisije kažejo, da bo EU verjetno težko izpolnila ta zadanji cilj v višini 20 odstotkov, mogoče bomo izpolnili 10 odstotkov in zato Verjetno tudi ne bomo dosegli cilja glede energetske učinkovitosti. Cilji v strategiji Evropa 2020 tudi ne bodo doseženi, kar bo pomenilo zamujene prožnosti za rast v številnih sektorjih in regijah, pa seveda tudi zgešene priložnosti pri ustvarjanju novih delovnih mest. Podaril bi tudi, da imamo velik potencial glede zmanjšanja porabe. In sicer to velja zlasti v energetsko intenzivnih panogah, naprimer gradbeništvo, prometu in industriji. Četrta točka, ki bi jo rad povedal kot predlog, je, da priznavamo to, da obstaja načrt za energetsko učinkovitost 2011, tega je komisija sprejela marca 2011. Hkrati pa predlagam, da bi sprejeli dodatne in bolj restriktivne ukrepe. Peti predlog je zato, da pozovemo komisijo, naj takoj predlaga pravno zavezojoče nacionalne cilje na področju energetske učinkovitosti, ker bi upoštevali različna izhodišča držav članic, njihovo gospodarsko uspešnost in ukrepe, ki so jih države že sprijele. Šesto priporočilo. Poudarjamo, da Evropski semestr predhodnega sklajevanja gospodarskih politik mora odsevati spodbujanje prehoda v okoljsko trajnostno gospodarstvo. Sedmi predlog. Pozivamo komisijo naj v vsak letni predlog rasti vključi poročilo o, na, o kazalnikih okoljskega in gospodarskega računovodstva. To so moji predlogi in sedaj predlagam odbor, da odloči. Hvala. Hvala lepa, gospod Rivelini. Za vaš predlog resolucije. Naš odbor bi se moral dejansko potruditi, da ne bomo na zadeve gledali samo z gospodarskega vidika, ampak tudi z okoljskega vidika. Proračun držav članic in sploh sedma točka se loteva zakona oziroma zakonodajnega akta, ki smo ga sprijeli v Evropski uniji, ko je šlo za okoljske račune. kar pomeni, da bi izdatke, vsakoletne izdatke, vlagali v ukrepe za vrčevanje z energijo in varovanje okolja. To bo treba upoštevati. Poročevalci v senci so vsi že dobili besedo, predstavnik komisije ni tukaj. Tako da se zahvaljujemo poročevalcu za nje Ko osnutek 20. juni do 12. je rok za vložitev predlogov sprem. Hvala lepa in veliko uspeha v delegacije Evropska unija Kitajska. To je zelo pomembno delo. Povejte Kitajcem, kaj tukaj počnemo. Sploh pri okoljskih računih bi bilo dobro videti, a se bo tega lotila tudi Kitajska. Če... Če dovolite, gospod predsednik, brez dvoma moramo Kitajcem jasno povedati, kaj pomeni vpliv na okolje. Ampak tudi mi v svojem odnosu do Kitajcev moramo biti bolj jasni in to bo koristilo vsem. Hvala. No, pri podnebnih spremembah je Evropa ustvarila trda dejstva z svežnem za varstvo okolja in proti podnebnih spremembah. Vidimo, kaj Kitajska počne. Kitajsko potrebujemo sploh eh, v okviru trgovanja z emisijami, ko gre za emisije CO2 in za uporabo premoga. Potrebujemo jih eh, v sistemu ETS eh, tudi za letalski promet in pomorski promet. O tem smo govorili že na seji koordinatorjev. Na naslednji seji bomo povabili komisijo, da nam poroča o težavah tudi s Kitajsko v zvezi z zračnim prometom ter o vključitve kitajskih letalskih družb v evropski sistem trgovanja z emisijami in sicer že naslednje leto. Tukaj ne bi smeli groziti, ampak bi morali bolj sodelovati. In mislim, da bo se to tako zastopali tudi v delegaciji. Zdaj sem govoril nekoliko dlje, zaradi tega, ker potrebujemo za naslednjo točko komisijo in nekoliko prehitevamo pri našem dnevnem redu smo hitrejši, kot je mislila komisija, tako da bo še trajalo minutko ali dve, da se nam bodo pridružili predstavniki komisije. Če torej želi nekdo iz eh, odbora podati eh, kakšen komentar, mogoče pa lahko jaz sporočam, kaj smo se dogovarjali na seji koordinatorjev. Pripravili bomo dve poročili na lastno pobudo glede evalvacije šestega okoljskega akcijskega načrta ter izgledov za sedmi okoljski akcijski načrt. Odbor mora seveda pripraviti primerno poročilo. Druga tema je strategija biotske raznovrstnosti v Evropski uniji. Tudi tukaj bomo pripravili poročilo. Potem imamo dve delegacije v začetku septembra k Evropski okoljski agenciji v Kopenhagnu in, in eno v ECDC v Štokholm. Evropska ljudska stranka in zeleni. Morajo še imenovati predstavnike za delegacijo za obisk Štokholma. Na plenarni zasedanju bomo podali ustni, ustno vprašanje z resolucijo glede naslednjega vrha Rio plus 20, naslednje leto v Braziliji. Komisija bo jeseni določila umestitev Evropske unije in to bi morali pospremiti za ustrezno resolucijo Evropskega parlamenta. Obiskali bomo tudi EMA v Londonu. Čez 14 dni. EMA ima novega izvršnega direktorja oziroma ga je iskala. Mm, tem ga je tudi že našla. Poskusov je bilo več. Novi izvršni direktor se imenuje Guido Rasi in prihaja iz Italije. tam je vodil zdravstvene institucije. 13. julija popovdne bomo izvedli pogovor z gospodom Rasjem, tako da vidimo, kako si predstavlja delo EME v prihodnosti. In potem bomo ocenili to izbiro. kot rečeno, smo govorili o težavah. Z ETS-om v zračnem prometu, kjer je Kitajska prav grozila. Na sej koordinatorju smo dejali, da nekatere države na svetu mislijo, da mora Evropa o tem še odločati, ampak že od leta 2009 je to zapisano, to je zakon tako da o tem nimamo kaj razpravljati. ETS bo veljal tudi za letalski promet kot odbor in kot parlament bomo prav gotovo podprli komisijo v pogajanjih z ZDA in njenimi letalskimi družbami, kot tudi v zvezi s Kitajsko in njenimi letalskimi družbami. Namenim še eno temo. Težko je govoriti tistim, ki so tukaj, ne pa tistim, ki jih ni tukaj. Ta odbor se je odločil za organizacijo različnih hearingov. Eh, vendar pa ugotavljamo, da je udeležba na teh hearingih eh, nekoliko skromna. Danes popovdne imamo spet en tak hearing. Ne, naslednji teden. Naslednji teden bomo govorili o okoljevarstvenih vidikih v Baltiku. Zelo lepo bi bilo, če ne bi bili prisotni samo na sejah odbora, ampak eh, tudi na hearingih, ki jih organiziramo. Potem je tukaj peticija, o kateri še nismo odločali, glede slabih prehranjevalnih navad v Evropi. To je sveda pomembna tema, veliko hrane, slabe prehranjevalne navade in videli bomo, kaj bomo s to temo naredili v našem odboru, če se bomo z njo ukvarjali. Komisijo bomo prav tako povabili v odbor, da nam nekaj pove o izpostavljenosti sevanju zaradi uporabe mobilnih telefonov možne nevarnosti nastanka raka zaradi uporabe mobilnih telefonov. To bo točka na dnevnem redu naslednje seje našega odbora. Govorili smo tudi o tem, kaj bomo storili glede uredbe o novih živilih, ki je propadla. Tukaj bom pisal komisarju Danliju, tako da nam pove, kdaj bo komisija pripravila nove zakonodajne pobude. Ta del o novih živilih je bil sklenjen na, na koncu in je bil tudi sprijet. Najbolj sporno je bilo vprašanje kloniranja. In komisija je dejala, da bo naredila dve pobudi, enkrat za nova živila in drugič za kloniranje. In seveda se to ne sme zgoditi na svetega Nikolovo, ampak v kratkem. Treba je pripraviti neko osnovo, spoh, ko gre za uvoz embrionov in tudi potomcev živali, ki so bile vzgojene iz kloniranega materijala. Mislim, da sem dovolj dolgo govoril. En kolega Šnelhart ima še pripombo, komisija pa je tudi že tukaj za naslednjo točko. Torej, kar se te zadnje točke tiče, bi rad prosil za to, da bi v dopisu še enkrat opozorili na to, da kljub temu smo se vsi enotni pri točki novih živil, da bi morali to točko hitro obravnavati in tudi hitro sprejeti vprašanje nanotehnologije smo v tem okviru obravnavali in moramo obravnavati in ne želim si populističnih dejanj, ki bi jih spet doživel, če ne bi imeli zakonodaje. Zato si želim, da bi in predsed, predsednik ima prav, da mora se to zgoditi hitro. Če pa ne bo šlo, bi morali sprejeti to točko, kar se da hitro, tako da bi imeli zakonodajo. Sicer bo spet trajalo dve leti in vedno znova vidim, da pri nanotehnologiji se to že izvaja, pri živilih pa še ne, tako da moramo se hitro odzvati. Pri kloniranju živali pa mislim, spoštovane kolegice in kolegi, da moramo resno preveriti naše stališče. V zadnjem času sem se pozanimal in smo nekoliko na ravni, ki ne ustreza več realnosti. Prehitevajo nas in zgodilo se že veliko krat, da je potem zakonodaja zastarela pri genski tehnologiji in potem imamo zakonodajo na ravni držav članic. Mislim, da moramo tukaj razpravljati o našem novem stališču. Ja, drage kolege Šnelat. Eh, Tako, hvala lepa, kolega Šnelhart. O tem smo se pogovarjali, ker je poročevalka Liotar želela poročilo na lasno pobudo s pozivom komisiji, da poda zakonodajni predlog. To je možnost, ki jo imamo po Lizbonski pogodbi. Ostali odbori so že izkoristili ta instrument, to je člen 225 Lizbonske pogodbe, ker pa že imamo postopek v tem primeru, bi bilo dobro sedaj prositi komisijo, da hitro predloži ne to, kar je že doseglo soglasje, temveč da tudi prevzame pobudo. Mnenja sem, da bi pri kloniranju živali morali premisliti o našem stališču, kajti sicer spet ne bomo dosegli rezultata in nas bo realnost prehitela. Če bi našli dogovor tudi s svetom in komisijo, bi bilo dobro, vendar pa kakorkoli že, pozanimal sem se in eh, moram reči, da nas realnost prehiteva. Mišt. Dobro, karte so se na novo premešane, potem ko je padal predlog, sedaj mora komisija podati nov predlog in potem bomo to obdelali, potem pa bo na vrsti svet, poznamo razmere v 27 državah članicah, bomo videli, kako daleč lahko svet gre. In potem se mora parlament odločiti, ali bo to spodletelo tudi drugič, ali pa nam bo v drugem poskusu uspelo najti kompromis. Kompromis, ki bo prinesel zakonodajo v Evropi, kajti sedaj tega nimamo. In lahko trpočne karkoli hoče in ustvarja dejstva. Mislim, da je to zdaj to. Razumeva se in bomo videli, kaj bomo lahko storili po počitnicah. Tako, sedaj pa prehajamo na točko 13. Gre za drugo poročilo o prostovoljnem in neplačenem dajanju krvi in komponent krvi. Gre za postopke in standarde pri darovanju krvi. Mislim, da ste krvodajalci vsi ostali, premalo vas je, več bi nas moralo biti. Še prav posebno, kar se EHK aktualno tiče te epidemije, smo v Nemčiji imeli poziv bolnišnic, da je na voljo premalo krvi in da si jo želijo več. Zato je to pomembna tema. Tudi sam sem krvodajalec in dajem kri, kolikor pogosto se le da. Sedaj pa smo prosili komisijo, da nam poroča o stanju stvari v trenutnih razmerah. Z nami je predstavnik komisije Antimano iz GD Sanka in Štefan van der Spiegel. Substances of Human Origin, torej vodja projekta. Tako, torej dve osebi imamo, dva predstavnika, sedaj pa prosim za uvodne besede. Yes, thank you, Mr. Chairman. Hvala. Sem Antimavno in sem vodja enote Evropske komisije za enoto, ki se ukvarja s transfuzijo krvi, pa tudi tkivi, celicami in donacijami organov. Oseba z mano, danes je prišlo do malo zmede, namreč on ni novinar, ampak kolega iz komisije, ki je vodja oddelka na tem področju. Prišli smo v pravem času, kajti včeraj je bil dan, svetovni dan krvodaljanstva, ki ga organizira Svetovna zdravstvena organizacija. Tako je bilo včeraj več eh, promocijskih aktivnosti v povezavi s tem dogodkom. Druga stvar, kot veste, je komisija pred parimi meseci objavila poročilo o prostovolnem in neplačenem darovanju krvi in to poročilo bomo sedaj tudi na kratko predstavili. Potem pa bomo še povedali par besed o prihodnih korakih na tem področju. Na začetku se spomnimo, kaj dansko mislimo s prostovoljnim neplačenim darovanjem krvi. To je splošno spet v načelo, da to temelji na načelu solidarnosti ne, in ne finančnega pridobivanja. Ni dejansko definirano v direktivi o darovanju krvi, ampak je pa neka definicija strani Sveta Evrope in to smo potem tudi predstavili v poročilu, da to pomeni darovanje krvi na podlagi eh, svobodne proste volje, ne da bi za to dobili kakršnokoli plačilo, ki bi ga lahko uh, obravnavali kot neko, nek nadomestek za denar. Seveda, lahko dobijo nekatere manjša darila ali um, osvežitev ali naprimer uh, povračilo nekaterih stroškov, kot so naprimer potni stroške, kaj podobnega. To je pač nekaj, kar smo preučili in s čime smo se ukvarjali v tem poročilu. Torej tudi kakšne vrste spodbud dobijo darovalci, ko darujejo kri. Poudariti moramo tudi pravni kontekst oziroma zakonodajne določbe. Načelo prostovoljnega neplačanega darovanja krvi je nekaj, kar ni zavezojoče v državah članicah. Z drugimi besedami, Direktiva pravi, da bodo države članice sprijele ustrezne ukrepe za spodbujanje prostovoljnega in neplačenega darovanja krvi. Torej, nikjer ne piše, da bi to bilo pravno zavezojoče. Potem je seveda obveza o poročanju komisije, zato smo tudi objavili to poročilo. Prvo poročilo je bilo objavljeno v leta 2006 kajti direktiva sega lego, je iz leta 2002. V tem prvem poročilu smo ugotovili to, da bi morali deliti izkušnje in odkriti najboljše prakse oziroma določiti najboljše prakse. Od takrat naprej je komisija naročila več študij in dve od njih bomo tukaj predstavili. Prva je tako imenovana domain, študija oziroma projekt. Gre za zbirko najboljših praks, ki se nanašajo z upravljanjem donatorstva oziroma kavodajalstva. Vse od um, tega, kako pridobimo te donatorje oziroma da je krvodajalce. Eh, potem kako jih nekako ohranimo, da, š, eh, da darujejo kri. Gre za opise, kako spodbujati in tržiti eh, krvodajalstvo, različne letaki, reklame, različne kampanje, oglaševanje. Na drugi strani pa tudi, kako obdržati tiste, ki so enkrat darovali kri, da se vrnejo in to storijo ponovno. Gre torej za nekaj zbirko najboljših praks, ki se nanaša na to upravljanje krvodajalstva. O tem tudi govori to poročilo. Potem je tukaj še eno poročilo, ki smo ga sestavili o optimalni eh, rabi krvi. Če se vrnemo nazaj k drugemu poročilu, ki smo ga pravkar objavili. Malo smo ga preložili, zato da smo upoštevali tudi rezultate teh projektov, ki sem jih pravkar omenjal. Želeli smo namreč vedeti, kako se te najboljše prakse odslikave, kako široko se uporabljajo v državah članicah. Dobili smo odgovor 27 držav članic plus Hrvaška in Norveška. Imali smo štiri ključna področja, glede katerih smo spraševali države članice. Sicer ali imajo zakonodajne določbe za spodbujanje prostovoljnega krvodajalstva, kakšne spodbude dajejo, kakšne ukrepe za pospeševanje in potem kako organizirajo zbiranje in preskrbo s krvjo. In potem smo na kratko opisali vsako od teh uh, tem. Večina držav, v bistvu skoraj da vse, so uvedle neke zakonodajne določbe v zvezi s tem. te so včasih tudi eh, povezane z zločenimi kazni. V 15 državah je tako. Potem druga stvar, da obstajajo odročene spodbude za darovanje krvi. Te spodbude dajo krvodajalcem, in te smo tudi predstavili v preglednici, ki jo lahko vidite. Različna manjša darila, svežilne pijače, povračilo potnih stroškov, eh, potem ehm, nadomestilo povezano s finančno izgubo, potem eh, odsotnost dela in tako naprej. Potem so določeni ukrepi za pospeševanje. Eh, gre za zlasti povečanje ozaveščanja v splošni javnosti, informacijske kampanje, potem določeni dogodki eh, povezani s tem krvodajstvom, kot je bil ta svetovni dan krvodajstva, ki sem ga omenil, to se dogaja lahko tudi na nacionalni ravni, torej v posameznih državah. Pomembno je torej ne le, da obdržimo krvodajalce, ampak da pri, pritegnemo nove dajalce krvi. In glavne ciljne skupine so zlasti mladi študentje, vojaki in vsi ostali, ki pač darujejo prvič kri. Potem smo zbrali nekaj dejstev o tem, kako poteka zbiranje in pa preskrba, kako je to organizirano v državah članicah. Večinoma eh, pre, gre to preko določenih eh, javnih organov. Še par besed o svetu Evrope, katerega vlogo katerega vloga je tukaj bistvenega pomena, tudi z velika komisije, kajti oni so nekakšna krona organizacija na evropski ravni, ki se ukvarja z raziskavami na tem področju. Tudi na področju upravljanja krvodajstva v Evropi. Mi tesno sodelujemo s svetom Evrope. trenutno poteka študija, naprimer, da bi eh, prepoznali dejavnike, ki prizadane oziroma vpliva na ravnotežje med popraševanjem in pa preskrbo s krvjo. Potem pa še nekaj besed o procesih in a, eh, prihodnih korakih. Tukaj imamo skupino nacionalnih pristojnih organov, ki predseduje komisija in a, eh, na podlagi a, oziroma po objavi tega poročila smo maja imeli sestanek. Imeli smo dokaj burno razpravo zglede tega, proučili smo nedavne študije. Sklep pa je bil, da zaenkrat ne potrebujemo dodatnih zakonodajnih ukrepov na evropski ravni glede prostovoljnega napredka Eh, plačanega dajanja krvi. Z drugimi besedami, obstoječa zakonodaja dobro predstavlja stališča oziroma evropska stališča o tem, kako regulirati področje prostovoljnega neplačnega dajanja krvi. Še naprej bomo sodelovali s Svetom Evrope. Prosili smo jih tudi, da našim pristojnim organom poročajo, ko bodo te njihove študije še bolj razvite. Prihodne poročilo pa bomo pripravili do konca leta 2013. Uh, Hvala lepa. To je zelo dober vod to razpravo, ki se jo želimo. Želi kolega še kaj dodati? Okay, on this stage. Ja. Um. Ne, dobro. Da. Res je. Omenjeno je bilo nekaj elementov, ki so pomembni. Tudi pri nas doma opazujem, da mlajša generacija je manj pripravljena dajati kri kot starejša. Vprašanje je, ali je to že prepoznano kot težava in ali to obstaja tudi v drugih državah in kaj bi lahko storili, da bi pritegnili mlade. Da bi torej pritegnili mlade, kajti potrebujemo kri. Če ne bo krvi, bomo imeli velike težave v zdravstvu. Nikol, Nikolašek je prvi, ki se je javil k besedi. Prosim. Uh, <clears throat> Dankeschön, ďakujem, pán predseda. Hvala lepa, gospod predsednik. Dragi prijatelji, kolegi, goste z komisije, želim povedati zgolj to, da je prostovoljno krvodajalstvo vprašanje, tema, ki je zelo aktualna. Zelo vesel sem, da se danes o tem pogovarjamo, kajti imamo težave s krvodajalstvom. Mladi nimajo več kulture prosto voljne, altruistične načina za darovanje kri. In torej ne izražajo te potrebe po skrbi za druge. Gre torej za širše vprašanje splošne kulture in ozračajo v posameznih državah članicah mislim, da morajo tukaj države članice odigrati svojo vlogo pri oblikovanju kampanj, ki bodo skušale ozaveščiti mlade. Sveda, starejše generacije izginjajo, potreba po krvi pa ne. In zato je potrebno nekaj storiti. Kri potrebujemo za naše zdravstvene sisteme. Soočamo se z različnimi izzivi, kot je bila nedavna epidemija v Grči, eh, oprostite, v Nemčiji. Naj se vam zahvalim za to predstavitev. In mislim, da bi se morali osredotočiti na dejavnosti, ki spodbujajo prostovoljno krvodajstvo. vesel sem, da ne govorimo o finančnih nadomestilih za krvodajalce. Kajti mislim, da če bi šli po tej poti, bi se celotno vprašanje spremenilo poslovno in na koncu bi prišli do rezultata, ki bi si ga ne želeli in sicer, da bi kri dobili samo tisti, ki bi si lahko privoščili. Mislim, da je prostovoljno zelo pomembno. Hvala lepa. Hvala lepa. Nas vas, Krostet, prosim. Hvala lepa. Gospod predsednik Sotli, se strinjam s tem, kar je pravkar povedal kolega Mikolašik. Seveda obstajajo različne informacijske kampanje, ki pa niso dovolj. Slišali smo, da je zakonodaja dobra. Ja, tudi sama se dobro spomnim razprav, ki smo jih imeli takrat, ko smo glasovali o tej direktivi. Ampak mislim, da te kampanje obveščanja eh, bi morale biti močnejše, morale bi se ponavljati in zagotavljati bi morale informacije posod po različnih ustanovah, š, um, univerzah, skratka posod tam, kjer bi prišli do mladih. Mislim, da bi eh, to čas je bilo bolj enostavno, bili smo ponosni, da smo lahko darovali kri. Uh, In mislim, da ne bi smelo biti nekih večjih težav, da bi ponovno spostavili ta občutek ponosa. Gre za vprašanje radodarnosti in solidarnosti. Eno vprašanje bi imela. Ali smo pripričani in gotovi, da v vseh državah članicah ne prihaja res do nekih poskusov kupovanja krvi v tretjih državah? Ali imamo zadostne kontrole? To pomeni, torej v prvi vrsti, ali imamo ustrezne kontrole, kajti v tem primeru gre za vprašanje varnosti. V tisti trenutek, ko bomo začeli kupovati kri, pomeni, da nimamo enake varnosti, nimamo enakih zahtev glede eh, darovalcev. Tukaj, ko gre za prostovoljno delovanje, brezplačno delovanje, lahko sledimo tem krvodajalcem in vemo, da gre za krvodajalce, kandidate, ki dajo kri. Uh, ki mogoče ne smejo darovati zaradi takšnega ali drugega razloga. Torej, gre za vprašanje varnosti in če bi se nekega dne v Evropi pojavilo prav pomankanje ali potem ne bili mogoče v skošnjavi trgovanja eh, s krvjo. In tukaj se res postalo vprašanje varnosti glede darovanja krvi. In potem, ko že govorimo o darovanju, o krvodejstvu. Mm, tukaj sem bila kar malo um, pozorna in tukaj bi rada nekaj povedala komisiji. Uh, Namreč ne gre za int interes, daranje krvi in organov. Ampak tukaj gre za nekaj drugega. Ti dve vprašanji sta ločeni in mislim, da je to pomembno. In da se bi nekoč morali pogovoriti s, s komisijo v našem odboru za zdravje o tem, ali bi lahko bilo mogoče obvezno tudi to, da se ohrani um, sama uh, izvorne celice in pa uh, zaenkrat se to vrže v smeti, v določenih ustanovah pa se to kljub temu ohrani. Uh, to, te, te stanove so lahko zasebne ali javne, vsaj v Franciji je tako, ampak tega je zelo, zelo malo, premalo. In uh, izvorne celice in pa tudi sama popkovina, to, to so viri, izjemni pomembni viri za raziskave in bomo morali skrbeti za to. In mogoče bi tudi to lahko nam pomagalo odkrivati nova zdravila. To ni nič povezano z darovanjem krvi, kot o tem, o čem govorimo danes, ampak mogoče bi nekoč lahko obravnavali tudi to temeljno vprašanje, da bi spostavili to obvezo in da ne ga tega obravnavali kot neke zdravniške smeti, odpadke, ampak kot o, izjemno dragocen vir. Vem, da sem malo sedaj se odmaknila od teme, ampak nekaj, to se mi je zelo pomembno omeniti. Hvala. Hvala. Bomo kasneje slišali odgovor. Sedaj pa gospod Šnelhardt. Da, to sem razumel celo po francosko, da lahko spregovorim. Gospod predsednik, gospod in gospodje, lepo je slišati, da zakonodaja, ki smo sprejeli, deluje, da smo na dobri poti, vendar pa mislim, da glede na to, kar se je zgodilo v nedavnih mesecih in tednih pri epidemije EHEC, smo v Nemčiji opazili, da obstaja na tem trgu določena otrujenost in kako je urejena izmenjava krvi med državami članicami na tem trgu. Ali je to urejeno samo po državah članicah ali pa imamo tudi možnosti za izmenjavo prek meja in koliko krat se to zgodi, ali se to izkorišča. In drugo vprašanje je, se navezuje na to, kar je dala gospa Grostet, da nisem prav prepričan, ali se ne dogaja tudi voz iz tretjih držav. Imamo pregled in ali lahko na to temo kaj povemo, ali pa smo mnenja, da bi morali na določen način v nujnih razmerah omogočiti ta voz. To so vprašanja, ki me zanimajo, kajti videli smo, da prihaja do nesreč velikih nesreč in potem je zelo veliko popraševanje in manjše države morda nimajo vedno takih možnosti kot večje. In ali so te države potem pripravljene pomagati drugim državam ali še vedno obstajajo meje. Hvala lepa, Linda McEwen. Hvala lepa, imam podobno vprašanje. Če bi govorili o izmenjavi dobrih praks med državami, v kakšni meri je usklajevanje med državami glede ravni preskrbe. In ali poznate te ravni v določenih državah, ki je prihajalo do pomankanja, ali se te informacije izmenjujo na državni ravni z ECDC in kdo, kako to počne, če prihaja do velikega izbruha ali vemo, da imamo preskrbo dovolj krvi v Franciji, da bi jo poslali potem v Nemčijo, naprimer. Ok, ti se bindi v... Prav, to so vprašanja in pripombe. Strani poslancev sedaj pa ima priložnost komisija za odgovore. Torej, štiri vprašanja smo imeli o mladih, o tretjih državah, o tem, ali obstaja skrajevanje med državami v primeru nesreč in Vsa ta vprašanja so bila. In predem predam besedo našim strokovnjakom, bi rad povedal, da je vse, kar sem dejal o izmenjavi dobrih praks glede upravljanja s krvodajstvom, nekaj, kar cilja k samozadostnosti v državah članicah, tako da ne bi prihajalo do velikih potreb do privozu in izvozu. Vse, kar želimo spodbujati s tem projektom, je posredno povezano tudi s samozadostnostjo. Seveda vemo, da obstaja tveganje glede uvoza, kajti ne moremo resnično nadzorovati, ali je kri bila darovana solidarno ali zaradi finančnih potreb. In to je tudi teme našega razmišljanja. Za bolj specifične odgovore pa predajam besedo Stefano. Prosim. So, kot ste dejali, je cilj zakonodaje tudi ta, da spodbujamo samozadostnost. Tako da je večina krvi lokalne, nacionalne barve. Torej, to se zbira po državah članicah in se potem porablja v tej državi. Seveda pa imamo tudi razmere, kot je bilo prejšnji teden, krizne razmere, ko potrebujemo dodatne količine krvi in eh, imamo stike med nacionalnimi organi za krvodajalstvo, kajti vsaka država ima tak organ in ta tudi nadzoruje potrebo, torej eh, ponudbo in popraševanje. In potem sodelujemo, imamo sestanke in tudi pri projektih se usklajujemo. Če prihaja do pomankanja, in običajno tega ni veliko. V veliki večini primerov nacionalna preskrba zadostuje. Seveda pa, kot sem dejal, prihaja do kriznih razmer in v teh primerih prihaja do usklajevanja in izmenjave. Glede drugega vprašanja mladi, da strinjamo se s pomislekom mislim, da je to nekaj, česar se zavedajo tudi nacionalni organi, ki morajo dvigati ozaveščenje in morajo spodbujati krvodavstvo, kot ste slišali v predstavitvi gospoda Manu. Imamo specifične skupine, ciljne skupine, mladi, študenti, vojaki. Torej, točno s tem ciljem, da bi zagotovili, da zagotovimo nove skupine krvodajalcev, ki nam bodo na voljo še vrsto let. Potem, kar se tiče popkovine in eh, izvornih celic in krvi, strinjam se, da obstaja veliko eh, razprav, kajti tukaj se tema zelo hitro razvija, veliko možnosti za raziskave, vendar pa glede zdravljenja še ni toliko možnosti, vendar pa z, z dodatnimi raziskavami bi lahko pričakovali tudi potencijalne možnosti za zdravljenje. Torej, veliko držav, veliko počne, počne na nacionalni ravni in poskušajo vse skupaj organizirati tudi na solidarnostni ravni in potem imamo tudi javno zasebno partnerstvo in tako dalje. Veliko je razprav tudi na ravni držav. Mislim, da sem zajel, odgovoril na glavna vprašanja, da pa ne vem, ali se kaj izpustil. Uh, Kolega Mikolašek. Um, Hvala lepa. Gospod predsednik, kratko, kratek, kratko pripombo imam za zadnjega govornika. Pozna vas že, vendar pa rad bi vas opozoril na nekaj in to gre v smeri François Grostet. Skupina poslancev je obiskala zelo obetavni inštitut v Lyonu, v Franciji. to je inštitut CTI v Lijonu. In tukaj ne gre samo za razmišljanje, gre za to, da se izvorne celice popkovina že uporablja. Gre za to, da se ta popkovina že uporablja in uh, bil sem tam tudi François Grostet. In to so pravi tudi že pri zdravljenju. Tako da bi želel pritegniti vašo pozornost, lahko podam dodatne informacije, vendar pa eh, lahko stopimo v stik z njimi in to je nekaj, kar moramo podpreti na ravni parlamenta, pa tudi na evropski ravni. To je zelo obetavno. Yes, okay. So this was an information. Prav, torej to je obvestilo za komisijo, ta se je to zabeležila. Torej, to obvestilo, da imamo v Lijonu zelo napreden raziskovalni center. In to bo seveda koristno za zelo, zelo veliko namenov. Tako, potem je to tudi že konec razprave na to točko. Zahvaljujemo se komisiji. In eh, naslednje poročilo bomo gotovo obravnavali tudi tukaj v odboru. Sestanek je končan. Naslednji sestanek pa bo 21. junija tukaj v Bruslju. Hvala lepa. Sehr erfreulich, dass wir etwas früher sind. Uh, I gained one hour to do something in my office, which is fantastic.